morajo prepotovati dolge poti, zato ker jih ne zakoljajo v državi članici in jo potem prepeljajo v klavnico v drugo državo članico.